dejavnosti iz naslova tega kodeksa. To je sedaj v sklepni fazi in eh, potrebno je to sprejeti do konca leta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Harkin. Prepričana eh, sem, da imate dodatno vprašanje. Hvala, gospa predsedujoča, hvala svetu za odgovor. Vesela sem, ko pravite, da je to možno doseči do konca eh, leta. 16 držav članic je že ratificiralo, kolikor vem, rekli ste 13. Kakšen pa bo vpliv eh, oziroma učinek tega, da Evropska unija sama ratificira to konvencijo? Več členov je v tej konvenciji, tu so členi, ki se nanašajo naprimer na ustrezne eh, življenske pogoje oziroma namestitvene pogoje za invalidne osebe in tako dalje. Kakšen bo učinek tega, da Evropska unija sama ratificira eh, konvencije eh, na države, ki konvencije še niso ratificirale? Hvala lepa. Gospod minister. Hello, je, je, je reviens sur. Na nekaj bi se povrnil, dejansko gre za 13 držav članic, ki so ratificirale konvencijo. In mislim, da jih bom enostavno navedel, tako da bo to še jasne še Avstrija, Belgija, Češka republika, Danska, Nemčija, Mačarska, Italija, Portugalska, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo in Francija. Te države so torej ratificirale to konvencijo. Kakšna pa je, je eh, sedanja situacija. Eh, potrebno bo še počakati ta poseben kodeks ravnanja za države članice eh, in počakati na uradno, eh, uradno potrditev. Eh, preden pride do polne ratifikacije konvencije ZN o pravicah invalidov v vseh državah članicah EU. Čim bo prišlo do zaključka postopka ratifikacije, se bo svet lahko povrnil na vprašanje mogoče eh, posebnega eh, tulkita v zvezi s tem, kar predlaga več držav eh, članic in sicer naj to spremlja priprave komisije Evropske strategije 2010-2020 za invalidne osebe. In to bo potem predstavljalo delovni načrt za naslednjih deset let z namenom eh, zagotoviti, da lahko invalidne osebe v polni meri uživajo svoje pravice in svoboščine. Hvala lepa. Tu sta še dve dodatni vprašanji, slišali bomo eno za drugo, potem bom zaprosila ministra, da odgovori na obe skupaj. Gospod Zemke in uh, eh, gospod Benkovič Jute. Najprej gospod Zemke. Ministre, užasatima. No, Hvala lepa. Gospod Zemka. Koležanka bo zabrala tež. Ja, če le mogoče bi imel zelo pomembno vprašanje za gospoda ministra. Namreč imamo zdaj situacijo, iskreno povedano, ki je zelo slaba. 27 ali celo več držav članic imamo. 13 držav članic je to konvencijo že ratificiralo, ampak eh, večina, torej 14 držav, tega še ni storila. Moje vprašanje torej se glasi, ali ste identificirali razloge Zakaj je šele polovica držav članic Evropske unije ratificirala to konvencijo, ki je zelo pomembna za invalide? Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja govornica. Ministre, Gospod minister, zahvaljujem se vam za vaš odgovor. Zanima me, Zakaj države, zakaj se države članice niso bolj potrudile oziroma bolj pospešile te ratifikacije? Ali se bojijo svoje odgovornosti glede vzpostavitve legalnega položaja invalidov v eh, drugih državah članicah in naših družbah? In, eh, Prišlo je do določenega napredka pri pripravi te direktive. Kako so potekale dejavnosti s tem v zvezi? Ali je možno tudi pospešiti delo na eh, oblikovanju te direktive? Hvala. Alors, les travaux, évidemment, sont... V tej dejavnosti potekajo ob posvetovanjih držav članic. Dovolite pa, da povem, da smo morda res lahko razočarani ali skeptični glede na to, da so nekatere države članice počasne pri ratifikaciji. 13 jih je konvencijo že ratificiralo, kot sem povedal. Mislim, da ni nobenega posebnega razloga, da to je odvisno enostavno od procesa, eh, kako in postopka, ki mu pri tem sledijo države članice. Tu se to razlikuje od države do države. Sicer pa bi želel povdariti, da tudi glede tega vprašanja, kot pri drugih vprašanjih, gre vendarle za določen obseg eh, nacionalne suverenosti, kako to poteka in eh, kako hitro poteka postopek ratifikacije. Res je, da bi šlo lahko hitreje, vendar pa je potrebno reči, da glede nekaterih vprašanj ne smemo pozabiti, da vendarle gre tudi za vprašanje nacionalne suverenosti. Hvala, gospod minister. Gremo na naslednje vprašanje, eh, ki eh, ga je predložil najprej gospod Mitchell, eh, potem pa prevzela gospa McGinnis. Nanaša pa se na zdravljenje epilepsije. Gospod minister, ko boste pripravljeni. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, najprej se zahvaljujem nekomu, ki sicer ni prisoten, poslancu, ki je zastavil to vprašanje na tem področju. Res je, eh, da so nevrodegenerativne bolezni, Eh, in motnje ne psihiatrične narave, eh, med njimi epilepsija predstavlja eh, zelo velik problem in skrbi mnoge članice. Tu imamo tudi Evropsko unijo, ki spodbuja sodelovanje držav članic na tem področju, na področju javnega zdravja in preprečevanja bolezni. Pristop Evropske unije je horizontalen, in se osredotoča na boj proti eh, stigmatizaciji in diskriminaciji oseb, ki trpijo zaradi teh nevroloških motenj in tudi eh, možganskih eh, nepsihiatričnih bolezni. E, tu so zaključki o tem boju proti stigmatizaciji in diskriminaciji iz junija 2003, ki spodbuja države, da namenijo posebno pozornost učinku relativnih problemov te diskriminacije in stigmatizacije za vse starostne skupine. Potrebno je narediti vse, da se te probleme prepozna E zlasti pa, da se tu zauzemamo za čim večje izključevanje možnih tveganj, ki so s tem povezana. In eh, tu je tudi dejavnost skupnosti na tem področju in v tem okviru je svet povabil države članice, da uresničijo eh, delovni načrt eh, po sestanku, ministerskem sestanku o učinkih na, eh, eh, na eh, duševno zdravje. To je bilo, gre za zaključke iz leta 2005. Potem še druge bolezni, neurodegenerativne bolezni in sicer gre za nevrološke motnje. Sem spada tudi Alzheimerjeva bolezen, zaključki iz 16. decembra o strategijah za boj proti neurodegenerativnim degenerativnim eh, boleznim in Alzheimerjevi bolezni. Eh, to so sklepi iz leta 2009 o eh, skupnih raziskavah v Evropi, vključno tudi s pilotnimi pobudami, skupnimi pobudami, ki so namenjene boju proti neurodegenerativnim boleznim in zlasti Alzheimerjevi bolezni. Hvala lepa, gospa McGinnis. Eh, hvala lepa tudi svetu za odgovor tudi za to kar ste povedali eh, o eh, mojem kolegu gay mitchellu odvisno je kje živite kje živite v evropi ali pa v sosednjih državah zdravljenje, ki ste ga eh, deležni, je odvisno od eh, kraja, kjer živite, eh, če gre za primere epilepsije. Tu je govora tudi o zdravstvenem, zdravstvenem svežnju in če se bolezni ne zdravi, potem se lahko poslabša. In kot sem povedala, v različnih državah je tudi različna raven zdravljenja ljudi z epilepsijo. Hvala lepa. Gospod minister. Mislim, da imate prav, ko ugotavljate, kakšen je medicinski kvalitativen aspekt eh, od države do države, kaj ti na harmonizacijo oziroma uskladitev bo potrebno še počakati, eh, ko govorimo o zdravljanju te eh, bolezni. In na področju zdravja so pristojnosti Evropske unije še precej um, omejene glede na pristojnosti posameznih držav članic in dejstvo je, da gre tudi za element, ki bi lahko pomenil okrepitev eh, teh eh, kvalitativnih vidikov in pod belgijskim predsedstvom bo svet šel do konca eh, v tej smeri in sicer zato, da čim bolj zbliža različne poglede ob drugem branju oziroma obravnavi tega svežnja transnacionalnih učinkov in naša ambicija je, da to dosežemo do konca decembra. Hvala lepa. Ni več dopolnjenih vprašanj s tem v zvezi, tako da prehajamo na naslednje ustno vprašanje gospoda Kelja. Gre pa za usklajevanje stališča EU pred konferenco v Cancunu. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, svet je na zasedanju 14. oktobra sprejel sklepe o stališču Evropske unije za konferenco v Cancunu, na kateri naj bi vzpostavili svetovni okvir, kar zadeva podnebje. Na podlagi tega besedila je Evropski svet oktobra oziroma bo Evropski svet oktobra 18. in 19. tega meseca, torej prihodni teden, eh, določil tudi stališče Evropske unije na zasedanju v Cancunu. To stališče Evropske unije bo zajemalo vse pomembno vprašanje za Evropsko unije, dosežene rezultati do sedaj, eh, cilji iz Kjotskega protokola poleti 2012, potem tudi doseganje rezultatov na podlagi sklepov iz Balija, kar je eh, različne velike podnebnih sprememb in glede vseh teh vprašanj si je svet eh, zastavil nalogo sprejeti jasna in tudi enostavno razumljiva stališča da bomo lahko govorili v en glas z našimi mednarodnimi partnerji. Kot je svet dejal, Evropska unija upa, da bo konferenca v Cancunu lahko sprejela uravnotežen skupek odločitev, ki bo vzpostavil mednarodni režim za zaščito podnebja po letu 2012. Več srečanj in bilateralnih dogodkov bo potekalo pred konferenco v Cancunu in to bo priložno tudi našim partnerjem obrazložimo naše stališča. Na sami konferenci pa, bodo ta, pa bomo ta stališča še dodatno obrazložili na tako imenovanih koordinacijskih zasednjih, ki jih bo Evropska unija, unija redno organizirala v Cancunu. Seveda pa računamo na vse institucije, da pomagajo pri sporočanju enakih stališč po vseh kontaktih z zunanjim svetom. Hvala lepa, gospod Kelly. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za vaš odgovor. Mislim, da je pomembno, da dejansko pozitivno vplivamo na razvoj dogodkov v Cancunu, eh, da ne bo tako, kot je žal bilo v Komnavno. Še dodatno vprašanje. V stikih s drugimi državami po svetu po Kopenhavnu. Me zanima, kako gotovi ste glede tega, da ne bi na koncu dosegli zavezujoče cilje, kajti nič drugega nam ne bo pomagalo rešiti te res nesrečne situacije, v kateri smo. Hvala lepa. Moram vam reči in tudi pojasniti, da je res napredek bo težak. Težko bo doseči napredek v Cancunu. In tri razlogi so za ta relativen pesimizem. Najprej gospodarska kriza, ki seveda pliva na Evropsko unijo in pa tudi na številne druge države izven Evropske unije in to pomeni, da kljub dobri volji na področju investicij vendarle prihaja do krčitve teh investicij. Potem je tukaj nepripravljenost eh, hitro razvijočih se držav na sprejemanje zavezujočih ciljev, potem pa je tukaj tudi problem dokaj nejasnih stališč glede tega vprašanja. Evropska unija ohranja isto stališče, kot ga je imela v Kopenhavnu in mislim, da moramo biti zdaj preudarni glede tega, kako se bomo danes zavezali k določenim ciljem, da se ne bomo zvezali eh, rok v Cancunu čez mesec dni. Hvala lepa kar nekaj prošen za dodatna vprašanja je, le dve lahko sprejmem in sicer v vrstnem redu, kako sem sprejela te prošnje. Najprej gospod Tik, gospa Tikal, potem gospod Obermajer. Gospa Tikal, hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod minister, zanima me, ali nameravate povezati cilje z področja podnebnih sprememb, torej zmanjševanja onesnaževanja, z razvojnimi cilji tisočletja. Res je namreč, da obstajajo države v razvoju, ki so mnenja, da je za njih predrago preiti na odstotkovno zmanjševanje onesnaževanja, čež da to pomeni prevelik strošek za njihovo prebivalstvo, torej ali boste to vezali na razvojne cilje tisočletja. Gospod Obermajer, hvala lepa, gospod predsedujoča. V Kopenhavnu so celo kooperativne države kot Indonezija, Brazilija na koncu ostale na strani držav G77 in predstavljale blok proti bogatemu severu. Razprava o podnebju je postala razprava o pravičnosti in tudi na pripravljalni konferenci so hitro razvijajoče se države eh, jasno povedale, da v Cancunu ne bodo popuščale. Ampak kako lahko takšno blokovsko delitev preprečimo, kako lahko preprečimo takšno zamegljevanje pravih tem in kako bi tu lahko morda Evropska unija igrala pomembno posredniško vlogo. Hvala lepa. Če odgovorim na te dve vprašanje, mislim, da imate vsekakor prav. Evropska unija mora spremeniti svojo strategijo v primerjavi s tem, čemu smo sledili v Kvenhavnu. Mnogo bolj moramo razlagati naše stališče, govoriti moramo z državami, ki imajo drugačna stališča in poglede kot mi. Povezava med temi cilji in eh, razvojnimi cilji tisočletja je očitna in seveda v prihodnih eh, letih ne moremo zahtevati enakih prizadevanj od tistih, ki morajo zmanjšati obseg eh, težke industrije, eh, kar imamo mi v Uniji in pa hitro razvijajočimi se državami. In zato je jasno, da moramo prispevati k tako imenovanemu fast start postopku, da pomagamo hitro razvijajočim se državam, da čim prej stopijo na to pot. In to je namenjeno naravno tistim državam, ki nimajo možnosti za to vrstno zmanjševanje. In zato mislim, da mora dialog eh, iti v to smer, da omogočimo nekoliko bolj napredno razmišljanje hitro razvijajočih se držav, kar zadeva njihove lastne cilje na področju zmanjševanja toplogrednih plinov, emisij toplogrednih plinov. Hvala lepa, prehajamo na naslednje vprašanje. Avtor je gospod Papa Nikolav, gre pa za program predsedstva na področju predčasnega prekinjevanja šolanja. Gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, predsedstvo nadaljuje delo predhodnih predsedstv, kar zadeva krepiti evropsko sodelovanje na področju izobraževanja. In temu pripisujemo velik pomen, še posebej, ko gre za ključna znanja in kar zadeva prekinitev šolanja. S tem sledimo tudi sklepom Evropskega sveta z marca 2010, kjer smo poudarjali potrebo po zmanjšanju stopnje prekinitve šolanja v Evropi in da se določimo kolektivni cilj, da bo ta stopnja pod desetimi odstotki do leta 2020. V tej luči je predsedstvo sprožilo več pobud. Začeli smo s seminarjem na ministerski ravni, ki smo ga organizirali na samem začetku predsedstva julija letos. Ta seminar, kakor tudi zasedanje generalnih direktorjev za obvezno šolstvo, ki je potekal včeraj, eh, vse to je namenjeno ustreznemu zagotavljanju eh, nujnih znanj in veščin, eh, materni jezik, matematika, naravoslovje. Eh, prav tako pa smo govorili o ključnih ukrepih za preprečevanje prekinitve šolanja. Po teh eh, zasedanjih je predsedstvo pripravilo eh, zaključke o pomenu krepitve ključnih znanj v okviru evropskega sodelovanja na področju izobraževanja. Razprava v svetu o teh sklepih je v teku in predsedstvo predpostavlja, da bo to na dnevnem redu na novembrskem svetu. Nasplošno lahko tudi povem, da svet čaka na predlog priporočila, ki naj bi ga komisija kmalo objavila, ker gre za vprašanje predčasne prekinitve šolanja na evropski ravni, eh, potem pa so tu še nacionalni ukrepi, ki naj bi privedli do postopnega zmanjševanja stopnje predčasne prekinitve šolanja do leta 2020 v skladu s priporočili sveta. V zaključek naj še povem, da je Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti leto, v okviru katerega je belgijsko predsedstvo 28. septembra organiziralo konferenco z naslovom Kako iziti začarnega kroga neenakopravnosti rezultati te konference bodo pripomogli k izmenjavi mnen, ki bo potekala na svetu za izobraževanje 19. novembra. Hvala lepa, gospod Papa Nikolao, verjetno imate dopolnilno vprašanje. Hvala lepa, predsedujoča, hvala tudi ministru za ta odgovor. Imam pa še eno vprašanje, res tisti otroci, ki prekinejo šolanje, kaj se z njimi zgodi potem? Ostanejo marginalizirani, so izključeni iz družbe ali pa se lotijo nekih tehničnih, obrtnih eh, del ali imajo možnost za preživetje. Zanima me, ali ima svet kakršnekoli podatke na to temo. Prav tako me zanima, ali naj bi komisija pripravila nekakšen načrt, na podlagi katerega bi se lahko ugotovilo, kje prihaja do teh prekinitev, da bomo lahko v prihodnosti bolj učinkovito uporabili in izvajali naše politike na tem področju. Spoštovani kolegi, ta pobuda je zelo dobra in eh, stiki med eh, ministri in generalnimi direktorji za področje šolstva kažejo, kako zelo se razlikuje situacija od države do države. Obstajajo programi, včasih zelo mm, natančno usmerjeni v naših državah, katerih namen je ta, da se ravno prepriči marginalizacija tistih, ki prekinejo šolanje. Zato je še posebej pomembno to, zavedeti, to vedeti, pomembno je, da opravimo pregled tega stanja. To bo trajalo nekaj časa, kajti primerjava situacija v 27 različnih državah ni enostavna. Mislim, da smo zdaj začeli z delom na tem področju pod našim predsedstvom in prihodnje predsedstvo, namreč mačarsko predsedstvo, bo vsekakor verjetno začelo s projektom priprave priporočil, ne le za zmanjšanje stopnje predčasne prekinitve šolanja, ampak da tudi opravimo ustrezen pregled stanja v vseh 27 državah članicah o tem, kaj se zgodi z učenci, ki predčasno prekinejo šolanje, šolanje in eh, predvsem tistimi, ki potem ne zaključijo šolanja v strokovno-tehničnih poklicih. Še dve dopolnilne vprašanje, gospa Blinkevičute in gospa Tikao, tukrat gospa Blinkevičute kot prva. Mikrofon, prosim. Najlepša hvala, Gospod minister, hvala za prizadevanje Belgije kot predsedojoče EU v boju proti revščini. Zanima me, ali se vam ne zdi, da je morda revščina eden od razlogov za predčasno prekinitev šolanja. Evropski parlament je danes sprejel zelo pomembno odločitev o minimalnem dohodku v Evropski uniji. In zanima me, ali morda niste mnenja, da tudi boj proti revščini lahko omogoči to, da bodo naši učenci dlje, odšta, dlje ostajali v šoli. Gospod Tekao, hvala lepa, gospod predsedujoče, gospod minister. Žal je stopnja predčasne prekinitve šolanja v Evropski uniji 19 odstotkov, v državah kot je Portugalska celo 40 odstotkov gospodarska kriza, vse manj eh, delovnih sredstev, ki so na voljo državam in prebivalstvu, vodijo do zapiranja šol, še posebej na podeželju. Ko je govora o izobraževanju, je govora o prihodnosti Evropske unije. In v letošnjem letu boja proti socialni izključenosti in revščini vas pozivam, da določite obvezne cilje za zmanjševanje stopnje predčasne prekinitve šolanja. Hvala obema, gospod minister. da vam povem, da se strinjam z obima govornicama. Res je, predčasna prekinitev šolanja je vezana na revščino, na socialno izključnost. To se mi zdi očitno. Očitno je, da pomemben delež naših otrok, glede na status njihovih družin, glede na finančno stanje njihovih staršev, niso ravno v prednostih, ko gre za šolanje in da je še posebej gospodarska kriza zelo vplivala na ta pojav. Svet in komisija mislim, da to zelo dobro razumete, kajte kot veste, smo skupaj sprejeli to strategijo 2020, ki združuje gospodarski razvoj, razkajen razvoj, kakovost našega šolstva in pa tudi boj proti revščini. Vse to sestavlja neko celoto, ki po mojem mnenju predstavlja celovit odgovor In zato bi se rad eh, nekoliko še lotil teh ključnih znanj, kajti to se mi zdi pomembno tudi z vidika sklepov, ki naj bi jih na novembrskem svetu sprejeli. Naj vam na hitro omenim, kakšni so cilji. Namreč vzpostavitev nacionalnih strategij za izboljšanje uspeha učencev na področju uh, pismenosti, matematike in pa Eh, naravoslovnih znanosti, potem je tu, so tukaj tudi nacionalne strategije, eh, ki ne bi zagotovile ustrezen nabor znanj za sprejemanje odločitev. Potem so tu pilotni projekti, eh, prostovoljni pilotni projekti, ki jih vodijo države članice na področju izboljšanja temeljnih veščin mladih evropejcev. Prav tako pa bi lahko bolje izkoriščali inštrumente, ki jih že imamo na voljo na tem področju, naprimer inštrumente iz odprte metode koordinacije, eh, programi za izobraževanje, vseživljensko eh, izobraževanje, sedmi okvirni program za raziskave in eh, razvoj. To torej je nabor ciljev, ki jih bomo zasledovali pod belgijskim predsedstvom in ki mislim, da jim bodo sledila tudi naslednja predsedstva, začenši z mačarske predsedstvo. Hvala lepa. Naslednji je gospod Higgins z vprašanjem o ciljih Evropske unije o popolni odpravi kopenskih min. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, Evropska unija si že leta prizadeva za popolno odpravo kopenskih protipehotnih min, da bi na ta način rešili velik humanitarni in razvojni problem, ki ga to vrstno orožje povzroča. Od maja 1995 z sklepom sveta 1995-170 skozi pesk Eh, Evropska unija sprejema svoj prvi ukrep na tem področju za boj proti širjenju kopenskih protipotnih min v svetu. Evropska unija je bila torej prva, ki je ukrepala v okviru mednarodne skupnosti novembra 1997 po podpisu Otavske konvencije o prepovedi uporabe skladiščenja eh, proizvodnje in eh, prevoza kopenskih min. Prav tako smo potem sprejeli ukrepe za okrepitev naših političnih prizadevanj za popolno odpravo kopenskih min. Konkretno je, da spostavimo eh, enoten moratori na prenos in proizvodnjo kopenskih min in da tudi spostavimo uh, eh, večdimenzionalni pristop k razminiranju in sorodnim dejavnostim. Evropska unija vse čas svoje prizadevanja promovira naprej. Junija 2008 smo sprejeli nov skupni ukrep, s katerim podpiramo univerzalizacijo otorske konvencije. Namen tega pa je tudi, da se konkretno pomaga državam podpisnicam te konvencije pri izvajanju določil te konvencije, še posebej, kar zadeva eh, razminiranje, pomoč žrtvam in pa uničenje eh, zalog. Države podpisnice te konvencije so že zelo številne. Število kopenskih min v svetu se manjša in zato je jasno še vedno pomembno, da pomagamo izboljšanju življenja žrtev v obdobju 2010-2014 naj bi začeli uveljavljati nov akcijski načrt na podlagi konference v Kartageni v Kolumbiji. No, na novi ukrepi sveta so v pripravi za pripravo akcijskega načrta in pa tudi za opredelitev pomoči žrtvam. Program pomoči, ki ga vodi komisija v okviru razvojne pomoči in eh, sosedske politike skupaj z nacionalnimi programi držav članic predstavlja prispevek Evropske unije k razminiranju in pomoči žrtvam v višini 1,8 milijarde evrov, torej polovica vseh svetovnih prispevkov za to področje. Hvala, gospod Higgins. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala tudi predsedstvu za celovit odgovor. Pomenili ste otorsko konvencijo o prepovedi uporabe min, imamo tudi Dublinsko konvencijo v zvezi z uporabo kasetnega streljiva iz 2008, imamo tudi akcijski načrt. Dejstvo pa je, da Evropska unija uh, eh, 8 milijonov evrov namenja za, je namenilo 8 milijard, oprostite, evrov za ozaveščanje o e, eh, minijo do leta 2007, ampak le 1,8 milijard je bilo za to porabljenih. Ogromno ljudi umre vsako leto zaradi e, še obstoječih kopenskih mini, zato mislim, da moramo čim prej ukrepati. Ja, imate prav. Porabili smo milijardo in uh, pol. Vsak mesec je 2000 novih žrtev. Evropska unija seveda ni sama, ki lahko vse opravi. Polovico že opravljamo vsega, nikako pa ne moramo sami opraviti vsega. Mislim, da ste jasno povedali, kako zelo občutljivi smo do čisto človeškega vidika tega problema. Žal pa dlje kot to ne moremo, kar zadeva same odločitve. In, uh, napredek na področju razorožitve je verjetno še možen in eh, v to smo seveda aktivno vključeni eh, v prizadevanja za popolno prepoved in odpravo kopenskih min. Hvala lepa. Še dve dopolnilni vprašanji gospoda Kelja in gospoda Rubike. Najprej gospod Kelj. Ja, danke, Hvala lepa. Kar se kopenskih mintiče, verjetno bodo tudi v bližnji prihodnosti predstavljale veliko težavo. Ali menite, da je možno vzpostaviti raziskovalne programe za to, da bi našli te kopenske mine? To je globalna težava, ne samo evropska. Ali si lahko predstavljate, da bi vzpostavili institucije, ki bi se ukvarjali z raziskovalnimi dejavnostmi na tem področju? Hvala lepa, gospod Kelly. Uh, Hvala lepa gospodu Higginsu, da je spregovoril o tem zelo pomembnem vprašanju. Hvala lepa tudi za obsežen odgovor sveta. Mislim, da moramo pošteno povedati, da je EU proaktivna na tem področju, vendar pa naj vprašam svet, ali so zadovoljni z ZN, kako se ukvarjajo s tem vprašanjem in ali bi lahko podali tak prispevek kot mi. Hvala lepa. Hvala lepa, minister, prosim.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 Mm, pristojnih instanc v OZN in v okviru tistih, ki zastopajo te organe. To je dolgoročno, uh, dolgoročen program, kajti treba je doseči dogovor s tistimi, ki morda se ne strinjajo z načinom financiranja in priprave to vrstnega raziskovalnega programa. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa naslednje vprašanje gospe Blinkevičute. Gre pa za vzpostavitev organa za spremljanje nasilja nad ženskami. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Boj proti nasilju nad ženskami je naš skupni cilj parlamenta in sveta. Obe institucije delata na tem, mislim, da to veste in to že kar nekaj let in tudi v najrazličnejših kontekstih. Naj spomnim na resolucijo, ki ste jo sprejeli lansko leto, ko smo obeleževali deseto obletnico resolucijo OZN, ki določa 25. november za mednarodni dan odprave nasilja nad ženskami. V tej resoluciji ste pozvali komisijo naj poda predlog politike skupnosti, ki bo bolj ciljno usmerjena, ki bo bolj dosledna, s katero bi zahtevali od držav članic, da vzpostavijo ustrezen sistem za zbiranje podatkov. Kot eh, je dejal spoštovani poslanec, oziroma spoštovana poslanka, smo marca letos pozvali k vzpostavitvi Evropskega organa za spremljanje nasilja nad ženskami. Prioriteta, ki jo je svet tukaj izpostavil, je ustanovitev Evropskega, Evropske opozovalnice za nasilje nad ženskami z uporabo obstoječih struktur. Komisija zdaj pripravlja novo strategijo za boj proti nasilju nad ženskami, ki vključuje tudi ustanovitev tega organa za spremljanje, eh, vendar zaenkrat še ne vemo, kakšna je vsebina tega predloga. Upamo, da bomo to strategijo prejeli tekom prihodnega leta, eh, kaj lahko se torej zgodi, da bo potem potreben še dodaten eh, poseben zakonodajni predlog za ustanovitev tega organa. Svet seveda kot zakonodajalec lahko postopale na podlagi predloga komisije. Takšen predlog bomo potem preučili, kot so zakonodajalec z Evropskim parlamentom in v tej fazi je verjetno nekoliko preuranjeno, kakorkoli ogibati o morebitnih ciljih prihodnje opazovalnice za nasilje nad ženskami, še posebej pa kar zadeva datum, ko naj bi ta začel z delovanjem. Hvala lepa, gospod Blinkevič Jute ačiū labai e, pone ministrė už atsakymą ir e, vis tik tai Mislim, da moramo vendarle ohraniti upanje, da bo nekega dne ta observatorij, ta opazovalnica ustanovljena in da bomo več vedeli o nasilju nad ženskami. Zanima me, ali po vašem mnenju podatki, ki jih države članice v tem trenutku imajo, zadoščajo za to, da se izoblikujejo prioritete boja eh, proti nasilju nad ženskami. Mislim, da te prioritete še niso tako jasno eh, določene in zato je tudi toliko različnih oblik nasilja nad ženskami v Evropski uniji. Torej, mislim, da to, kar pravite, nikakor ni napačno, ampak pravim, da je težko danes reči, da bo za ustanovitev tega organa za spremljanje eh, dovolj Eh, to, da uporabimo to, kar so države članice že same opravili, ko gre za raziskave o različnih vrstah nasilja, o stopni nasilja in tako naprej. Je pa to nek začetek. To, kar pričakujemo od komisije, je neka schema, je neka usmeritev, je neka metodologija, ki nam bo omogočila ja, harmonizirati širom eh, Evropske unije v vseh državah eh, članicah, vzpostaviti nek zanesljiv način merjenja tega nasilja in oblik tega nasilja, tudi na tej podlagi potem lahko oblikujemo strategijo, ki bo obrodila tudi sadove. Hvala lepa. Dodatno vprašanje, gospod Rubik. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Predsedujoči svetu, imamo agencije, ki se ukvarjajo z tem vprašanjem. Naj spomnim na agencijo na Dunaju, bi ne bilo mogoče pozvati agencijo, da se osredotoči na to temo in jo tudi pripravi, tako da ne bomo torej ustvarjali nove institucije, da bi torej uporabili že obstoječo agencijo. Tam imamo zelo kvalificirano osebje in mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko to storili. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa, prosim. Hvala za to vprašanje. Ja, se strinjam, da bi bilo pametno uporabiti že obstoječo agencijo, namesto da, da ustanovimo novo. Agencij imamo že dovolj, ni potrebe po ustanovljanju novih. In eh, vsekakor upam, da bomo pri oblikovanju taktike, ki jo predlaga komisija, uporabili obstoječe agencije, kot naprimer agencija na Dunaju. We... Hvala lepa. Tako, sedaj pa naslednje vprašanje. Predložil ga je Jose Manuel Fernandez, zadeva pa biološke odpadke. Hvala, madame la présidente, cher collègue. Kot Evropski parlament je tudi svet sprejel svoje sklepe o zeleni knjigi, ki se nanaša na biološke odpadke in sicer 25. Eh, junija 2010. In v teh sklepih svet spodbuja komisijo, da nadaljuje svojo analizo učinkov oziroma presojo vplivov. Eh, gre za zakonodajni predlog Evropske unije o razgradljivih eh, bioloških odpadkih do leta 2010 in tu je svet povabil komisijo, da preuči preventivno aktivne ukrepe, katerih namen je sprejeti eh, ločevanje od eh, teh odpadkov, potem sistem zagotavljanja kakovosti in eh, skupnega upravljavljanja in eh, zagotavljanja sledljivosti celotnega procesa, pa tudi vsega, kar se nanaša na označevanje eh, komposta in ostalih odpadkov. Svet je 11. junija 2010 se seznanil s sporočilom komisije, ki se nanaša na naslednje faze upravljanja bioloških odpadkov v Evropski uniji. In tu je komisija tudi povdarila, da bo nadaljevala z delom na uvajanju eh, tehnologije v podporo. V, vodenja oziroma upravljanja za biološkimi odpadki, vključno tudi z določitvijo stroškov. Eh, svet mora, bo preučil nov predlog v, smeri, v tej smeri, belgijsko predsedstvo pa je organiziralo konferenco o bioloških odpadkih in sicer 21. Eh, septembra letos, da bi razpravljal o tem vprašanju. In Rezultati te konference so bili sporočeni svetu 14. oktobra letos, torej pred kratkim. Hvala lepa, gospod Fernandez. President. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod minister. Evropski parlament je z veliko večino 6. julija letos sprejel resolucijo o zeleni knjigi Komisije o ravnanju z biološkimi odpadki. Rad bi poprašal o tem, kaj ti pomembno je, da smo jasni. Mnenja smo, da bi bilo boljše, če bi imeli specifično direktivo. Potem bi bilo to boljše tudi v okviru strategije EU 2020. To bi bilo dobro za trajnostni, dober, gotov razvoj. Tako bi lahko ustvarili tudi več zelenih delovnih mest. Na ta način bi se lahko bolje borili proti podnebnim spremembam in sicer z visoko kakovostnim kompostom, naprimer. Boljše bi lahko delovali, tako bi izboljšali tla in izboljšali biološko raznovrstnost. Zato sem sedaj e, zastavil vprašanje, ali svet meni, da bi bilo potrebno imeti specifično direktivo na tem področju? Gentle with you all Hvala lepa. Predvsej velikodušna sem danes, ker imamo dovolj časa, vendar pa 30 sekund bi naj bilo na voljo. Prosim, minister. Bom čim krajši, gospa predsedujoča, zato da me ne boste upomnili, preden končam. Gre za zanimivo vprašanje. In sicer zato, ker je na komisiji, kot veste, da predlaga ali ne tako posebno direktivo. Svet razume, da je v svojem sporočilu glede naslednjih faz upravljena z biološkimi odpadki, komisija ni ugotovila vrzeli v obstoječi zakonodaji, ki zahteva posebno zakonodajo, temveč je podal predlog modifikacije eh, in sicer v delu, ki se nanaša na, eh, na procesiranje, eh, predelavo eh, odpadkov. In izkazalo se je, da eh, so države članice različnega mnenja glede posebne direktive o bioloških odpadkih, zato moj odgovor ne bo niti pritrdil, niti znikaln. Svet bo za zanimanjem preučil predloge komisije v zvezi s to s tem predlogom, zlasti pa eh, s predlogom, ki se nanaša na biološke odpadke, ki bodo tudi zajeti v ta predlog. Hvala lepa, moje pripombe niso bile namenjene vam. Tako sedaj pa naslednje vprašanje, gospe Megines, gre za možnost ponovnega pojava recesije. Vzdržnost cilja 3 odstotnega primankljaja. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, glavni namen pakta eh, stabilnosti je tudi zagotavljati eh, cene in zato morajo države članice voditi dosledno politiko, ki je v skladu s paktom stabilnosti in rasti in velikimi smernicami gospodarske politike. Svet je 7. septembra se zedinil o uvedbi leta 2011 Evropskega četrtletja. Glavni namen je, da se uskladi koledar za, pre, za, eh, pred, eh, za predložitev programa rasti in programa reform, zato da se uskladi eh, vsa strukturalna vprašanja na področju stabilnosti in rasti in ob hkratnem, eh, hkratnem eh, ohranjanju ločenih postopkov. Na ta način bi se lahko izboljšala koordinacija politik v Evropski uniji, lahko bi se na ta način okrepila tudi proračunska disciplina in Ta skrb je vodila Evropska unija ob spoštevanju eh, pristojnosti zapisanih v pogodbi, da predvidi okrepe za spodbujanje v eh, tej smeri in za spodbujanje te proračunske discipline. V luči nove strategije za zaposlovanje in pametno, kakor tudi vse vključujoče rast, kar je sprejel eh, svet eh, leta 17. Eh, junija, je tudi, tudi gre v tej smeri na podlagi reševanja problemov iz naslova krize in to naj zagotovi tudi eh, obstojnost javnih financ. In strategija Evropa 2020 eh, ima med velikimi cilji tudi povečanje zaposlovanja, raziskav, izboljšanje izobraževanja in izpopolnjevanja eh, potem tudi spodbujanje socialne vključenosti, zmanjšanje revščine in to, tu ni navskrižja med eh, paktom stabilnosti in ukrepi za doseganje ponovne rasti in zaposlovanja. Thank you, Mrs. McGuinness. Hvala lepa, gospod McGuinness. Thank you for your... Hvala lepa za vaš odgovor. Pričakovala sem več podrobnosti, vendar pa vseeno hvala sem članica stranke Fine Gael, podpiramo trodstotni cilj, kot vse velike stranke na Irskem. In seveda moramo imeti cilje ne samo za nas, temveč tudi za Evropsko unijo. Naj opozorim na odličen govor danes dopoldne nekdanjega premijeja Irske John Burdena, ki je prijatelj parlamenta in ki je zelo jasno govoril o izzivih, pa tudi o dejstvih, o tem, kaj lahko storimo pri teh ciljih in da Irska ima zelo veliko kakovosti, da bi lahko dosegli vse to brez prevelikega trpljenja. Boleče bo, vendar pa uspelo nam bo. Rada bi torej vaše pripombe glede na ta govor. Hvala lepa. Prosim, minister. Halo. Govorite o irskem problemu in ga omenjate. Razumem vas in eh, vsi razumemo irski problem. problem. Odgovoril na vaše vprašanje bi lahko Na eh, zelo širok način, kajti potrebno je upoštevati 27 držav članic, potrebujemo dosledno proračunsko, finančno in gospodarsko politiko, politiko uživitve in vse to je odvisno potem tudi od stopne zadolženosti posameznih držav, zlasti na letni ravni v zadnjih dveh, treh letih, odkar je prišlo do izbruha krize. In eh, vse to se razlikuje od države do države. Irska je tudi doživela težke trenutke. To lahko razumemo, lahko razumemo te težave. Več držav je v tej situaciji in še bodo v prihodnje, vendar pa eh, tudi eh, vrčevalni ukrepi ne pomenijo, Eh, da se eh, ne more doseči napredka. Eh, še ta teden se bomo pogovarjali o teh vprašanjih, ne smemo pustiti ob strani eno od držav in vemo, solidarnost, kakšna solidarnost je bila sposobna Evropa v primeru Grčije. Treba je vedeti, da Evropa torej ne bo pustila ob strani ali zanima, zanemarila eno od svojih 27 držav članic. Hvala lepa, kar predvsej zahtev po dodatnih vprašanjih je. Žal se moram odločiti in izbrati, upoštevati moram tudi to, kdo je že govoril in politično ravnovesje. Torej, dodatno vprašanje gospoda Crowleya in papa Nikolava. Najprej gospod Crowley, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se predsedujočemu svetu za odgovor. Dve kratki točki. Najprej kar se tri odstotnega primankljaja tiče, se zdi, da obstajajo različni računovodski standardi v različnih državah članicah in različni kriteriji. In drugič, glede izvajanja, kakšna je raven prožnosti glede na trenutno raven med vsemi državami članicami, da bi dovolili manevrski prostor za napako pri teh treh odstotkih. Pap Nikola. Gospod Papa Nikolao. Kjer je Brge, sta Siberazmada. Hvala lepa, gospod predsedoča, gospod minister v sklepih sveta v strategiji za 2020 je sporočilo tako, da skušamo biti optimistični, da sprejemamo proračun danes, imamo pa pred očmi leto 2020 za raziskave in razvoj. Pomembno je, da dosežemo napredek. Če si ogledamo ne uravnoteženost med severom in jugom Evropske unije in če si ogledamo tudi izjave Evroskupine na to temo, pa tudi Francije in Nemčije kot velikih držav v evromočju in če si ogledamo razmere v Grči, potem se mi zdi, da v nekaterih državah ljudje lahko izkoristijo zadeve. Radi pa bi videli, kaj bomo storili, da bi zmanjšali razlike med severom in jugom Evrope. You, Hvala lepa, gospod minister, prosim. Dve vprašanje, dva odgovora. Na prvo vprašanje bi rekel, do sedaj seveda so obstajale razlike v računovodskih standardih. Usklajevanje računovodskih standardov sedaj poteka. Jasno, da to poteka, kajti jutri bomo lahko eh, potem eh, zauzeli eh, pravi odnos in ravnali pošteno in enako do vseh. Torej ta harmonizacija oziroma to usklajevanje poteka. Kar zadeva prožnost glede na maržo treh odstotkov, Soočamo se s to prožnostjo in sicer že od leta 2009 naprej, 2010 je že prisotna, še bolj 2011 in 2012. Več držav eh, se bo lahko vrnilo na to proračunsko logiko. Na ta način eh, potrebno eh, se je tega strogo držati, teh tri odstotne marže oziroma omejitve in sicer v okviru proračunskih omejitev. Eh, vendar so evropske institucije razumele, da je potrebno v krizi eh, pustiti čas državam članicam, da lahko ponovno dosežejo proračunsko ravnovesje in stabilnost in sicer do leta 2013. Kar zadeva ravnotežja med eh, severom in jugom, naj gre za to ali pa naj gre za ravnovesje med članicami, ki so bolj stavile na eh, pomoč Evropske unije, da bi razvile svoje gospodarstvo in eh, svojo proizvodnjo, zaposlovanje, Eh, druge države pa so to storile v manjšem obsegu. Evropska unija pa dejansko se zauzema za to kohezijo, za to doslednost in razpoložljiva proračunska sredstva iz naslova kohezije. To je prva postavka Evropske unije, pa naj služi ravno zmanjševanju tega neravnovesja, ki mu pravite med severom in jugom, čeprav nisem prepričan, da je to edino neravnovesje, ki smo mu priča znotraj Evropske unije. You, Mr... Hvala lepa. Tako, sedaj pa vprašanje gospe Tikao, ki menim, da bo zadnje danes zvečer. Gre za ukrepe, ki jih je predvidel svet, da bi olajšal prost pretok delavcev med državami članicami. Prosim. Gospa predsedujoča, Dragi kolegi, svet želi opozoriti, da je prosti pretok ljudi ena od temeljnih soboščin pogodbe in da vključuje pravice državljanov, da lahko živijo in delajo v drugi državi članice. Kar zadeva začasnih omejitev eh, iz, eh, iz eh, pogodbe o članitvi, pomeni, da je potrebno oceniti vplive na trgu dela in se se odločiti, da se eh, bodi si ohrani ali pa eh, torej določene omejitve eh, ali pa se z njimi nadaljuje v določenem prehodnem obdobju, za nekatere do leta 2013, tisti, ki so se, za članice, ki so se učlanile leta 2007. Kar zadeva začasnih določb, pa bodo te odpravljene v drugi fazi začasnega režima, sicer bi to eh, slabo vplivalo eh, na eh, trg dela. Leta dva, maja 2009, ko je Danska omejila prosti dostop do svojega trga, pa se eh, to ni spremenilo. Večina držav članic eh, omogoča prosti dostop za tiste, ki prihajajo iz članic, ki so se včlanile po eh, maju 2004, pa jih je še vedno deset, ki eh, še vedno ohranjajo omejitve. Eh, in svet je povdaril, da gospodarska in finančna kriza ne more biti razlog za utemeljevanje ohranjevanja teh omejitev in je eh, povabil države članice, da spremejo strategije, ki jim omogoči, da lahko analizirajo prepreke, na, eh, torej prepreke k mobilnosti na tem področju, kar pomeni tudi odstranitev preprek in sicer v skladu uh, s pogodbo. Hvala lepa, gospod Tikao in dodatno vprašanje gospoda Nikolao, papa Nikolao, skupaj najprej Tikao. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Hvala lepa, gospod minister, za vaš odgovor. Pozivam vas in svet, da naj opogumi države članice, da naj odpravijo uvire pri prostem pretoku delavcev, predvsem iz Romunije in Bolgarije. Naj pojasnim, enake možnosti na trgu delovne sile za vse delavce iz vseh držav članic so ključnega pomena. Tako bomo delavce zaščitili v ciljnih državah. Torej, prosim, da resnično zaprosite države članice, da odpravijo uvire. Kipali to le. Hvala lepa, gospa predsedajoča, da ste mi dali še enkrat besedo. Gospod minister, slišali smo o težavah glede mobilnosti. Istočasno pa Evropa sprejema pobude, da bi spodbudila mobilnost v teh težkih razmerah. Tako imajo evropski državljani dodatne možnosti, še prav posebno mladi. Leta 2007 smo imeli leto mobilnosti za delovno silo, sedaj je leto 2010. Imamo program Leonardo da Vinci, kar se mobilnosti delavcev tiče in upajmo, da bomo imeli tudi nove predloge na to temo. Je to tako? So Še gospa Sinkler dodatno vprašanje in potem bomo končali. Hvala lepa, gospa predsedoča, na kratko. Kakšne ukrepe bo sprejel svet pri mobilnosti delavcev, naprimer beguncev, ki prihajajo v EU in ki se potem eh, selijo po Evropski uniji. Gre na konvencijo iz leta 1991. To pomeni, da morajo sprejeti, torej prositi za azil v prvotni državi. Kaj meni svet o tem? Minister, Hvala lepa. Vsa tri vprašanja, prosim, gospod minister. Alors, vous, vous dire d'abord... Najprej bi rekel, da je prosti pretok delavcev eh, resnično prednostna naloga sveta. Potrebno je eh, upozoriti države članice na nekatere omejitve, dobro analizirati to začasno prehodno fazo, ko veljajo te omejitve, zato da se potem ugotovi, kako lahko te države eh, te omejitve odpravijo. Eh, pri tem bi rekel, da je prosti protek delavcev ena od prednostih nalog sveta, zlasti pa tudi eh, predsedujoče države, kajti v programu naprimer trija, predsedniškega trija Španije, Belgija in Mačarske, Hrvaške, ki dela na preučitvi eh, skupnega trga in eh, uresničevanja štirih svoboščin, eh, kajti to je bistvenega pomena, če želimo znova doseči rast. In to priporočilo se nanaša na preučitev tega začasnega režima, ki se nanaša na prosti pretok delovcev med državami članicami. Ali menite, da so te omejitve neskladne z načelom prostega pretoka? Ni na meni, da to ugotovim. Imamo eh, to pogodbo o učlanitvi in eh, to je bila podlaga za vsakršen pristop. Vsaka država mora zase oceniti vplive na eh, svoj trg dela in odpraviti te omejitve pred iztekom te eh, prehodne, tega prehodnega obdobja, bodi si 2011 za tiste, ki so se očlanili leta 2004 in 2013 za tiste članice, ki so postale članice leta 2007. Hvala lepa. Eh, smo pri kraju še eh, eh, informacijo Alde sporoča zahtevo gospoda Enrika Salom, ki na, bo zamenjal gospoda Ramona. Ali imate kakšen komentar? Gre torej za.